Dear colleagues, we can uh, start our meeting. Kolegi in kolegice, začnemo lahko s stankom. Preden pa začnemo, pa moram povedati tudi, da lahko danes govorite finsko, ampak finščine ne morete poslušati. Finščina je torej na voljo pasivno. Sedaj pa besedo predajam gospodu eh, Vajrinenju, ki je podpredsednik odbora Deve, izvolite uvodne besede. Hvala, gospod Lavija, in lep pozdrav kolegom iz odborov NV, Agri in eh, Deve. Lep pozdrav tudi gospe Agostini eh, iz FAA in vsem ostalim, ki spremljate eh, to pomembno razpravo, ki si ne prisluži vedno tak, takšnega pomena, kot ga dejansko potrebuje. Pozdra, pozdravljam tudi gos, gospo McEwan, ki se nam danes sicer ni mogla prislu, pridružiti. Podnebje se spreminja, hrana in kmetijstvo se morata prav tako spremeniti in to je tema letošnjega svetovnega dneva hrane. Danes nam bodo predstavniki FAA povedali, kako se mora ta hrana in kmetijstvo razvijati eh, glede na podnebne spremembe na globalni ravni in kaj lahko naredimo, da olajšamo eh, ta razvoj. 800 milijonov eh, ljudi trpi zaradi kronične lakote in mednarodna skupnost se je zavezala, da bodo leta 2030 izkoreninila lakoto. Ampak marsikaj treba. Eh, najprej storiti za to, da bo ta cilj eh, postal ne zgolj besede, ampak tudi dejanski eh, dosežek. Izboljšati bomo morali donos pri proizvodnji, zato da bomo lahko nahranili vedno večje število prebivalcev v svetu. Največji potencial za to z trajnostnega vidika pa ima ne industrializacija kmetijstva, na globalni ravni, kot se je to zgodilo v številnih regijah po svetu v zadnjih desetletjih, ampak večja produktivnost manjših kmetij, ki že sedaj proizvajajo več kot 70 odstotkov hrane po svetu. Potencial za večjo proizvodnjo je velik, če bomo znali rešiti potrebe eh, kmetov, kar se tiče eh, nekaterih osnovnih storitev, dostopa do zemljišč in vode in eh, kar se tiče tudi njihove fizične varnosti v nekaterih državah. Pomagati jim eh, moramo, da se prilagodijo na izziv podnebnih sprememb, da prilagodijo svoje proizvodne metode. Veliko je odvisno tudi od manjših kmetij v državah v razvoju. Priložnosti je prav tako veliko. Zahvaljujoč mobilnim telefonom lahko sedaj eh, kmete dostopajo do eh, najnovejših informacij, ki so pomembne za kmetijstvo, naprimer kar se tiče vremena ali pa kar se tiče eh, cen proizvodov, ki jih proizvajajo. Država, kjer je lahko ta druga največja svet, na svetu, nima niti nacionalne službe za vremenske napovedi. Lahko te ne moremo izkoreniti kar tako eh, izolirano. Upoštevati moramo podnebne spremembe, še posebej za eh, najrevnejše. Podnebne spremembe so poseben izziv za eh, preskrbo s hrano v prihodnosti. Več kot 70 odstotkov revnih je odvisnih od kmetijstva in naravnih virov pri preživetju. Ravno zato so najbolj na udaru, ko prihaja do eh, spremembe vremena in do ekstremnih pojavov, kot je naprimer eh, dezertifikacija in poplave. Če želimo od, izboljšati odpornost eh, na vreme na podeželju, če želimo ohraniti kmetijstvo in ga razvijati, potem potrebujemo trajnostne prakse in metode. Naj izpostavim sedaj prispevke Evropskega parlamenta k tej razpravi. Na zadnjem plenarnem zasedanju prejšnji teden je parlament sprejel resolucijo o globalnih eh, ciljih in zavezah Evropske unije na področju uh, varne preskrbe s hrano in uh, nutricije. Prizadevali smo si za boj proti revščini in podhranjenosti, še posebej med eh, otroki v prvih tisočih dnevih življenja. Temu področju želimo nameniti dodatnih eh, nekaj sredstev, eno milijardo evrov, zato da bi lahko dosegli eh, cilje ki si jih zastavila mednarodna skupnost, eh, kar se tiče trajnostnega pristopa k razvoju. Do leta 2030 želimo izkoreniti lako in, lakoto in podhranjenost, zato moramo okrepiti produktivnost malih kmetij in eh, doseči moramo uh, kmetijske in eh, prehrambene sisteme, ki bodo trajnostni, tako da bomo lahko nahranili eh, prebivalstvo sveta 8,5 milijarde do leta 2030. Naša resolucija izpostavlja potrebo po podpori manj, manjših eh, malih kmetov. Prevzeti moramo bolj odporne, produktivnejše kmetijske prakse, ki so uh, podnebno ozaveščene in eh, ki temelijo na eh, agroekologiji, ki se izognejo eh, posegom v okolje in ki na ta način izboljšajo varno preskrbo s hrano. Rad bi izpostavil tudi pomen aktivnega sodelovanja vseh posameznikov, zadrug, eh, organizacij in podjetij, ki delajo na področju kmetijstva. Potrebujemo njihovo pomoč, eh, njihove ideje, zato da bomo stopili na trajnostno pot polno inovacij, eh, s čimer se bomo lahko zoprestavili podnebnim spremembam. V zadnjih desetletjih smo sprejeli veliko pomembnih ukrepov, zato bi se borili proti podnebnim spremembam in da bi izboljšali odpornost. Začeli smo Eh, svetovnim vrhom, eh, ki je bil posvečen eh, hrani leta 1996, lani pa so bili sprejeti trajnostni razvojni cilji. Mednarodne organizacije, tudi Evropska unija, so sprejele pomembne ambiciozne zaveze za boj proti podnebnim spremembam, degradaciji okolja in za zagotavljanje varne preskrbe s hrano. Sedaj treba te zaveze tudi izpolniti. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Sedaj pa nas čaka video sporočilo gospoda Da Silve, ki je generalni direktor pri FAO. Ladies and gentlemen, dear friends, Gospe in gospodje, dragi prijatelji in prijateljice, letos je Svetovni dan hrane posvečen analizi načinov razvoja hrane in eh, kmetijstva, tako da se bomo lahko soočili z izzivi podnebnih sprememb. Premenski vzorci se spreminjajo, vedno več je eh, tudi bolezni in škodljivcev in to vpliva na produktivnost kmetijstva in eh, to posega v globalno preskrbo s hrano. Kot ponavadi, najbolj trpijo tisti, ki so revni, ki so lačni. 80 odstotkov teh ljudi živi na podeželju. Svoje družine hranijo s pomočjo eh, sektorja, ki trpi zaradi podnebnih sprememb podnebne spremembe že posegajo v naše ukrepe za izkoreninjene eh, lakote in drugih oblik podhranjenosti do leta 2030. Skoraj 800 milijonov ljudi je eh, v težavah zaradi dostopa do hrane. Skoraj 160 milijonov ljudi Eh, otrok se sooča s težavami pri rasti zaradi eh, pomankanja hrane. Kmetijski sektori lahko igrajo eh, zelo pomembno ulogo pri odzivu na podnebne spremembe in glede tega je mednarodna skupnost zedinjena. Zagotoviti moramo odpornost kmetijstva, imamo ukrepe za prilagajanje in lajšanje podnebnih sprememb s tem, ko spodbujamo prilagajanje, obenem tudi lajšamo eh, učinke podnebnih sprememb. Svetovni dan hrane 2016 je priložnost, da identificiramo eh, najboljše rešitve za te izzive. Lani decembra v Parizu je večina držav v okviru COP21 določila eh, svoje nacionalno določene prispevke. Novembra se bodo te države srečali na COP22 v eh, Maroku, zato da bi prevedle te zaveze v prakso. Skupaj lahko izkoristimo potencial za spremembo kmetijskih sektorjev. Podnebje se, hra, eh, se spreminja, hrana in kmetijstvo se morata prav tako spremeniti. Hvala. We thanks Mr. Da Silva for Zahvaliti se želimo gospodu Da Silvi za njegov govor. Sedaj pa besedo predajam gospe Astrid Agostini, ki je višja uradnica za naravne vire pri oddelku za podnebne spremembe in okolje. Fa, izvolite. Thank you. Thank you. Honorable chairs of the environment. Spoštovani predsedniki odborov Envi, Agri in Deve, spoštovani poslanci in poslanke, najprej bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu in vsem trem odborom za to priložnost. Že drugič skupaj obeležujemo Svetovni dan hrane. Rada bi izkoristila to priložnost za to, da vam predstavim nekatera od naših stališč, stališč FA, kar se tiče povezav med podnebnimi spremembami, kmetijstvom in eh, varno preskrbo s hrano. Sedaj imamo priložnost, pa tudi dožnost, da dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili dosledno. Kaj je naš izziv? Varna preskrba s hrano, glede na spremembe podnebja, prebivalstvo rase, kar pomeni, da mora kmetijstvo zagotoviti hrano za vedno več ljudi. Podnebne spremembe pomenijo, da je cilj za preskrbo s hrano, za to, da nahranimo vse te ljudi v nevarnosti. Vemo, kako lahko podnebje spreminja situacijo v državah v razvoju kmetijski sektori so absorbirali 22 odstotkov vse eh, škode in izgub zaradi naravnih eh, nesreč. Donos eh, lahko pade za 10 do 25 odstotkov ali pa celo več do leta 2050. Podobno velja za ulov rib, ki lahko v tropskih področjih pade za 40 do 60 odstotkov. Nahraniti moramo prebivalstvo sveta, Eh, vemo pa, da je ena tretjina zemlje eh, degradirane v nevarnosti. Soočamo se tudi z boleznimi in škodljivci in to vedno pogosteje. Kmetijski sektori pa niso zgolj žrtev podnebnih sprememb. Obenem prispevajo k emisijam toplogrednih plinov. Približno 21 odstotkov emisij lahko pripišemo kmetijstvu, gozdarstvu in drugi rabi tal. Viri tega so eh, različni, naprimer eh, živinoreja, upravljanje zemljo, eh, sekanje gozdov in tako naprej. Izivov je veliko, nahraniti moramo vedno več, če prebivalstva in tudi drugi sektori se soočajo s podobnimi eh, cilji na področju zmanjšanja emisij. Seveda do emisij ne prihaja zgolj v primarnih sektorjih. Razmišljati moramo v okviru celotnih sistemov in eh, v okviru izgube eh, hrane. Emisije ponekod nastajajo brez, da bi obenem dosegli neko prednost, kar se tiče proizvodnje hrane. Vse to pa seveda vpliva na podnebno ravnotežje pri proizvodnji hrane. Pomembno je izpostaviti tudi eh, pomen kmetijskih eh, sektorjev in eh, to tako na globalni ravni, kot tudi države članice oziroma države same sprejemajo pri nacionalno določenih prispevkih, na katerih temeli pariški sporazum, je kmetijstvo seveda izpostavljeno. Sedaj bomo te prispevke dobili eh, v praksi in tako bomo videli, kako prispevajo k eh, zmanjšanju posledic podnebnih sprememb. Poglejmo si lajšanje posledic podnebnih sprememb. Skoraj 90 odstotkov eh, vseh držav govori o eh, rabi zemljišč, spremembi eh, rabe eh, tal in o gozdarstvu v svojih prispevkih. Kar se tiče prilagajanja, pa je kmetijstvo še bolj pomembno. Sveda vsi prispevki ne uh, vsebujejo specifičnih delov posveten, posvečenih eh, prilagajanju, zato ker to ni bil eh, eh, del zahtev. Ampak tisti, ki se na to osredotočajo, eh, v veliki meri izpostavljajo ravno kmetijstvo. Najpomembneje pa je izpostaviti to, da eh, ne gre zgolj za to, da je kmetijstvo pomemben del tako lajšanja kot tudi prilagajanja, ampak to, da obstaja možnost za sinergije. In zato je eh, kmetijski sektor drugačen od drugih gospodarskih sektorjev, še posebej, ko razmišljamo o podnebnih ukrepih. Upoštevati je treba tako eh, lajšanje, kot tudi prilagajanje. Eh, številne države to izpostavljajo, izpostavljajo tudi ukrepe, ki temelijo na sinergiji. In več kot 30 držav izpostavlja kmetijstvo, ki je eh, prilagojeno podnebju, ki je podnebno ozaveščeno, o katerem je govoril tudi eh, predsednik v začetku. Kaj je to? To je pristop, ki je nastal leta 2010. Eh, številni partneri so prispevali k tej razpravi, k delu, ki poteka na tem področju. Podnebno ozaveščeno kmetijstvo je pristop, ki bi naj usmerjal upravljanje in spremembo kmetijstva, tako da bi zagotovili varno preskrbo eh, s hrano v luči podnebnih sprememb. Gre za večjo produktivnost, za više dohodke, gre za krepitev odpornosti in gre za zmanjšanje oziroma odpravo toplogrednih eh, plinov oziroma emisij tam, kjer je to mogoče. Obenem želimo oceniti in upravljati z emisijami tam, kjer še vedno obstajajo. To so globalno pomembne zadeve, zato ker so tudi izzivi globalni. Ko pa obravnavamo ukrepe v praksi, so ti večinoma lokalne uh, narave. Takšno kmetijstvo ni neka kmetijska praksa, ni skupek kmetijskih praks. Gre za pristop, ki eh, želi v najboljši možni meri doseči te tri cilje. Upošteva lokacijo, eh, socioekonomske situacije in tako naprej. Velja horizontalno. Kaj to pomeni? To pomeni, da ni treba na vsaki kmetiji eh, doseči vse tri cilje. Ne, gre za to, da poskušamo zagotoviti sinergijo med tremi, eh, med tremi cilji in to lahko počnemo na eh, nacionalni ravni ali pa na nižjih ravneh ali pa v celotni verigi. Gre za česektorski pristop, ne gre zgolj za kmetijstvo, kmetijstvo, ampak gre tudi za druge mehanizme. Imamo naprimer eh, varnostne mreže, socialno varstvo, eh, zavarovanja, ki lahko izboljšajo lajšanje posledic podnebnih sprememb in prispevajo k bolj podnebno ozaveščenemu pristopu pri kmetijstvu. Kako vse skupaj izgleda v praksi? Razmišljamo o trajnostnih kmetijskih praksah, ampak na dolgi rok. Kaj potrebujemo za to, da bi na dolgi rok dosegli podnebne cilje? Pristopi so v različnih podsektorjih različni, ampak spet je treba izpostaviti, da ne gre zgolj eh, za živinorejo, za kmetijstvo, za ribištvo, gre za upravljanje, ki eh, upošteva tudi diverzifikacijo. Eh, tako zmanjšamo tveganje, zagotovimo večji donos in integriramo sisteme. Naj vam dam primer. Poglejmo si suhe koridorje Centralne Amerike gre za uh, hribovita področja, ker je veliko uh, plazov, veliko drugih izzivov. Razviti so bili sistemi, ki integrirajo agrogozdarstvo eh, uh, v uh, sisteme proizvodnje. S tem se izognemo uh, težavam kasneje v proizvodnji. drevesa naprimer ni treba posekati, ni jih treba zažgati, ampak z njimi upravljamo trajnostno. Upravljamo tudi eh, z organskimi snovmi, eh, zagotavljamo kakovostna semena in kakovostno upravljanje tudi z tega vidika. Ti pristopi so uspeli povečati produktivnost. Prišlo je do diversifikacije proizvodnje tako pri eh, kmetijskih proizvodih, kot tudi pri drevesih. Zmanjšali smo erozijo eh, in zagotovili večjo vsebnost vode, kar je zelo pomembno na suhih področjih. S tem se zmanjša tveganje in poveča odpornost, kar se zrcali v večjem eh, dohodku na dolgi rok. Obenem je treba izpostaviti upravljanje z vodami in pa sekvestracijo. Eh, ogljika. Če želimo, da vse skupaj eh, privede do rezultatov, pa moramo ostaviti ne zgolj lokalno delo, ampak tudi eh, delo, ki se skriva na višjih ravneh, naprimer raziskave, potrebujemo dokaze. Politični okvir mora omogočati prehod na boljše prakse. Omogočati mora tudi identifikacijo boljših praks in sistemov nacionalne in lokalne institucije morajo pomagati kmetom eh, pri prehodu na različne sisteme proizvodnje. Obenem je treba omogočiti lažji dostop do eh, možnosti za financiranje in zagotoviti izvajanje praks eh, na ravni kmetije same. Kaj počne FAO? nasplošno zagotavlja eh, globalno javno dobro in pa podpira države. Ima strokovno znanje. Imamo podatke, metode in orodja, ki lahko na to pomagajo pri spremanju odločitev v državah. Skrbimo tudi za analizo. Predstavila sem že nekatere naše eh, dosežke eh, v zvezi z nacionalnimi prispevki na to kodeksi eh, dobre prakse in pa smernice, ki jih razvijamo tudi v eh, kontekstu neutralnega foruma, ki mu predseduje FAO. Skrbimo za razvoj zmožnosti, tako da omogočamo razvoj novih orodij eh, tudi na terenu. Zagotavljamo tudi politični dialog, ki je prav tako pomemben, ker je eh, Eh, treba zagotoviti doslednost med okoljem in eh, kmetijstvom. Seveda pa skrbimo tudi za eh, komunikacijo in za zagotavljanje spoštovanja naših stališč. Čaka nas COP22 novembra in FAO sodeluje s številnimi partnerji, tudi z maroško vlado, zato da bi izboljšal profil kmetijskih sektorjih eh, v okviru COP22. Partnerstvo je zelo pomembno za nas, to je namreč zelo pomembno delo in ena sama agencija, en sam akter eh, ne more narediti vsega. Ravno zato je treba izpostaviti sodelovanje. Kmetijski sektori morajo biti pomemben del globalne eh, razprave. Potrebujemo dosledno podporo za države pri izvajanju nacionalno določenih eh, prispevkov. Potrebujemo tudi ustrezno financiranje v okviru podnebnih sprememb. Eh, kmetijstvo namreč ni dobilo dovolj eh, sredstev na tem področju in po našem mnenju je treba zagotoviti več sredstev, tako da bodo lahko države dosegle eh, svoje zaveze in da bomo lahko premostili vrzeli in eh, izzive, s katerimi smo se soočili. Najlepša hvala. Rada bi spostavila še, da bomo v ponedeljek predstavili veliko poročilo, pomembno poročilo o stanju hrane in kmetijstva za leto 2016. Eh, to poročilo obravnava podnebne spremembe kmetijstvo in pa varno preskrbo s hrano. Kot sem dejala uvodoma, imamo sedaj eh, nacionalne zaveze in čas je za ukrepe. To poročilo kaže tudi, da bodo zamude privedle do precej višjih stroškov in sedaj je treba resnično ukrepati. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa vodja enote Depko iz komisije. Prosim. Eh, Dobr dan, spoštovani poslanci treh odborov. Veliko veselje mi je, da sem lahko z vami in pozdravljamo predstavitev FAO, ki se opada z našim razmišljanjem. Kar se tiče tega, bi to postavil tri besede. Znanje, denar in politike. Znanje. Že leta poskušamo spodbujati raziskave o podnebnih spremembah in podnebno prijaznemu kmetijstvu. To je prilagajanje, to je blaženje in ravnovese. Prav tako pa moramo poznati tudi posledice. Raziskave, ki se financirajo iz raziskovanjih sredstev, morajo imeti prav vredno za ljudi. Ne gre samo za knjigo na knjižni policiji. Potrebujemo raziskave, ki imajo potem vpliv na milijone ljudi. In to so naše letna posredovanja v sistemu raziskav v kmetijstvu. kdo pa potem rezultate porabi v praksi, v kmetijstvu. Običajno smo skušali stopiti v stik z vladami, da bi to storili, vendar pa žal veliko struktur ni prav dobrih in potem investirana sredstva ne prinesejo prave vrednosti. Tako da moramo imeti dodatne storitve, naprimer zasebni sektor, zasebni sektor ki sodeluje z evropskimi, evropsko kmetijsko industrijo, zato da bi se lahko prilagodili podnebnim spremembam. Potem združenja kmetov. Menimo, da organizacije kmetov prinesejo dobro dodano vrednost. Seveda pa potrebujemo raziskave, če želimo imeti de facto kmetijstvo, ki se prilagaja podnebju. Sredstva. Komisar je na Expo v Milano lani oktobra predstavil eno od teh sredstev. Poskušamo spodbuditi tudi tvegani kapital za male in srednje velike kmete, da bi ga dobili, ker potrebujejo sredstva za naložbe. To ni enostavna naloga. Tveganje in zaznava tveganja je tako visoko, da sredstva, ki ga je veliko, ne najdemo, da sredstva ne najdemo tam, kjer bi morala biti. In zato smo 14. septembra sprožili notreni naložbeni načrt. Gospod Juncker je to storil po akcijski agendi Zadis Abebe, kjer skušamo torej z naložbami plivati na življenje milijonov ljudi. Rad bi povabil Evropski parlament, ki se bo kmalo pogovarjal o tem predlogu, o zunanjem naložbenem načrtu, da si ogledajo tudi politični vidik tega načrta. To je najbolj pomembno. In potem na zadnje politike. Tukaj imamo že dobro sodelovanje s FAO. Mislim, da imamo že dolgo trajoči pretok sredstev v FAO ko potem pomagamo partnerskim državam. Bil sem tudi veleposlanik in vem, da je pomen FAO zelo pomemben, ko ga posluša minister za kmetijstvo. Smo pa torej dopolnilni s FAO. Pogosto kmetijstvo in podnebno prilagojeno kmetijstvo zahteva vprašanja, ki se ukvarja s vprašanji, ki so politična. kakorkoli že v Evropski uniji, smo politični akter. Skušamo zagotoviti razvoj. Povezava s FAO, ki je tehnični organ, pa pomeni združevanje dveh najboljših svetov, tudi korupcijskih vprašanj, eh, rabetal. Vse to je potrebno poštevati, potrebno pa je ponuditi tudi strokovno in tehnično pomoč za to, da bomo imeli strežen tržni pristop, ki je tako pomemben. Na COP22 v Marakešu bomo videli, da kmetijstvo ne bo na zatožni klopi, temveč bo igralo svojo vlogo pri prilagajanju pa tudi blaženju. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa lahko začnemo z vprašanji naših kolegov. Albert Dess. Ja, Hvala lepa predsednik. Hvala lepa mm, poročevalcem za uvodne besede. Da, res je, 800 milijonov ljudi trpi za lakoto širom sveta. V nemškem Bundestagu sem dejal, da če bi samo 40 odstotkov sredstev namenili proti revščini, ki jih namenimo za orožje, nihče ne bi trpel za lakoto. Torej ne gre samo za vprašanje podnebnih sprememb in kmetijstva, gre tudi za pomembno politično vprašanje. In globalna skupnost tega ni sposobna storiti, storiti ni posko, sposobna poskrbeti za to, da bodo vsi imeli dovolj za jesti. Politično odgovornost pa je potrebno sprejeti tudi na terenu samem. Zelo veliko je držav, kjer ljudi, ljudje trpijo lakoto tudi v Afriki in potrebno je ozaveščati glede tega. Kar se tiče kmetijstva in podnebnih sprememb, ko udrihamo po kmetijstvu, moram reči, da preden so belci prišli v Severno Ameriko, ko so ubili ogromno število bizonov, pa potem to ni vplivalo na podnebne spremembe pa so bizoni seveda še hujši kot krave. Tako da mislim, da včasih imamo napačne prednostne naloge, kar se tiče vpliva na podnebne spremembe. Splošno pa moramo pripraviti programe, ki bodo pomagali majhnim kmetom. Srce me boli, ko vidim, da danes in jutri 800 milijonov ljudi ne bo imelo dovolj hrane in da jih je veliko malih in srednje velikih kmetov in da bi smo s svojo pomočjo lahko z našo pomočjo jim lahko pomagali pri tem. Tudi v Braziliji smo pomagali veliko družinam z enim od projektov in to je imelo velike posledice. Tako da resnično moramo razmisliti o tem, kateri, kakšni ukrepi so potrebni za to, da bomo se izognili lakoti po svetu. Podnebne spremembe so bile mazoče tudi brez emisij CO2. Včasih se pretirava. Potrebno se je lotiti dejanskih težav in pomagati prehraniti teh 800 milijonov ljudi, ne pa vse naprtiti podnebnim spremembam. Hvala lepa, gospod Anjo. Good, into the, into the here, Hvala lepa. No, končno počnemo kaj praktičnega, ne, Albert. Danes govorimo o svetovnem dnevu hrane. In veliko ljudi priznava, da, ni, da veliko ljudi na svetu nima dovolj hrane. Vendar pa prejšnji četrtek je 450 poslancev iz Evropskega parlamenta proti 150 glasovalo, da ne bomo imeli genetsko spremenjenih predelkov v Evropi. Pa je vendar ta tehnologija tista, ki bo pomagala pri reševanju teh težav. Lahko pomaga na tri načine. Najprej lahko pomaga pri večjem donosu, pri večjem pridelku. To bo pomenilo več hrane in to bo pomenilo bolj kakovostno hrano, ki jo jemo. Naprimer tudi na jugovzhodu Azije in gre dobro. Prav tako pa bi lahko hranili kakovostal. S to tehnologijo moramo kultivirati zemlišča, tla in potem je manj erozije tal. To so vse pomembne točke. In če ste prepričani, da se ozračje preveč segreva zaradi emisij CO2, potem bi s tem zmanjšali uporabo fosilnih goriv pri proizvodni hrane. Če pa tako kot jaz menite, da so podnebne spremembe zaradi sončnih dejavnosti, potem je velika težava pred nami, kajti čez 20 let bo ta planet veliko bolj hladen in to bo veliko huše pridelovati hrano v hladnejšem podnebju kot v toplejšem. Tako da bomo morali uporabiti vse, kar imamo v rokavo, da nam bo uspelo in potrebovali bomo te nove postopke. Naj vsem povem, jutrišnjih težav ne boste reševali danes z včerajšnjimi metodami. Hvala. Thank you very much. Uh, Mr. Bogovič. Gospod Bogovič. Hvala za besedo. Uh, hvala tudi za vsa poročila, ki smo jih prejeli v uvodu k današnji točki. Uh, sam zelo podpiram to, kar je bilo tudi že izpostavljeno, da je ključno pri odpravi uh, revščine, da s prenosom znanja tehnologij Eh, pridemo in do tistih, ki so najbolj lačni in da ti sami zase največ poskrbijo. In sam sem tudi tistega mnenja, da bi v svetu, če bi dosti več denarja šlo eh, za hrano in pa za prenos tehnologij kot za kakšno orožje ali podobnega, bi v marsikateri problem rešen. Konec koncev prepričan sem, da bi z ustvarjanjem novih delovnih mest na teh malih kmetijah tudi migrantske tokove dosti lažje obvladovali oziroma bi bilo manje, če bi imeli ljudje možnost delati, živeti, se tudi prehraniti v domačem okolju. Kar se tiče eh, klimatskih sprememb, ne bom špekuliral, ali se bo zrače ohladilo, ali se bo ogrelo, eh, zagotovo pa bodo spremembe in tem spremembem in aktivnim odgovorom na to je tudi potrebno posvečati dosti pozornosti tudi v okviru kmetijske politike, ki jo, je, ki jo izvajamo v Evropi. Naslednje področje je zavržena hrana, to je tisto polje, kjer lahko zagotovo več kot je lačnih ljudi prehranimo, vekoliko je bilo gospodarje zavrženo hrano bolje. Cel odnos do okolja pa na nek način eh, imamo dobrega indikatorja za to, v kakšnem okolju živimo. Čebele so tiste, ki nam veliko krat povedo, eh, v kakšnem okolju živimo in ker imam danes tu možnost eh, eh pozdraviti tudi predstavnike Svetovne organizacije FAO, se jih v, v imenu Slovenije tudi zahvaljujem za to, naša pobuda, da bo 20. maj svetovni dan čebel eh, dobila zelo pomembno podporo na nazadnje v Rimu in verjamem, da naslednje leto tudi v, na skupščini Združenih narodov in da bo na ta način tudi eh, povedal, kako je treba živeti in koga si za, zamemo za vzor v naravi. Thank you very much. Uh, miss... Hvala lepa. Gospa Pirik. Voorzitter, ik denk dat, uh, dat het goed is dat we hier dus vandaag over spreken. Maar we moeten ook met elkaar de realiteit onder ogen zien. Najlepša hvala. Danes razpravljamo o vprašanjih povezanih eh, s kmetijstvom. Eh, pogosto razpravljamo tudi o vprašanjih v zvezi z okoljem. Pomembno je, da zagotovimo kmetijsko proizvodnjo tam, kjer učinek na podnebje eh, ni velik, kjer je najmanjši. Tukaj govorimo o podnebju in eh, sama ocenjujem, da moramo ostati fleksibilni. sekvestracija oglika mora biti naprimer prav tako na dnevnem redu. Kaj lahko naredimo zunaj eh, Evrope? Mislim, da moramo izvažati naše eh, znanje, eh, naše izkušnje. To je zelo pomembno. Vprašati se moramo, kako dolgo bodo mali kmete, ostali mali kmete. Morda bi jim morali pomagati, jih eh, podpreti. Naprimer v eh, Afriki je eh, Kitajska zelo prisotna. Morda zamujamo, morda smo že prepozni, da bi dosegli naše cilje. Spasendra Rodriguez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. slavimo mednarodni dan hrane in ob tem bi želela povedati dve ali tri razmišljanja. Najprej moramo kot osnovno pravico obravnavati pravico ljudi in skupnosti, da sami proizvajajo osnovne življenjske potrebščine. pogosto poslušamo predstavnike Evropske unije, ki govorijo o tem, kako bi morala Evropska unija proizvajati za to, da nahrani globalno prebivalstvo. Jaz pa mislim, da bi Evropa morala proizvajati manj in pustiti drugim, da proizvajajo lastna živila. E, torej, govorimo o tem, da je treba proizvajati živila, da je treba se boriti proti revščini, da se je treba boriti proti podnebnim spremembam. Ampak tukaj obstajajo še neki drugi vidiki, ki so prav tako pomembni. Uh, agroekologija, uh, dostop do zemlišč, do zemlje, do semen, vse to so vidiki, ki so prav tako pomembni in eh, enako velja za čim krajše trgovske poti. Eh, ko govorimo o številu lačnih ljudi in ko leto za leto ugotavljamo, da nismo uspeli pri doseganju naših ciljev, je jasno, da bi se morali vprašati, kaj sploh počnemo tukaj. In koliko počnemo? Vedno več je v Evropski uniji lačnih ljudi, podhranjenih ljudi, ljudi, ki nimajo dostopa do hrane. Eh, no, ob zaključku bi želela podati samo nekaj podatkov. 39 odstotkov španskih eh, otrok eh, ima pomankanje ali pa je lačnih in en izmed štirih otrok je pod grožnjo lakote ali socialne izključenosti. Eh, nismo na pravi poti, če namesto tega, da bi se borili proti svetovni lakoti z neoliberalnimi politiki, pravzaprav samo prispevamo k temu, da se lakota na svetu še veča. Hvala lepa. Predsednik, naj se navežem na to, kar je dejala ravno kar Lidija. Gospod Da Silva je v video sporočilo tudi dejal, da potrebujemo spremembe da bomo delovali tako, kot do sedaj, to ni več možno. Veliko smo slišali o kmetijstvu, ki je prijazno podnebju in zatem tiči zelo dobra zamisel, vendar pa pri izvajanju dobimo nekaj drugega, se razvije nekaj drugega, kaj ti, če zaradi vedno večjih sprememb, pa naj se gre za škodljivce ali spremembe, če torej natančno uporabljamo kemikalije, pa se tega vseeno lotimo s kemikalijami, potem malih kmetov ne bomo zajeli na krov, ker ne bodo imeli dovolj sredstva in tudi ne bodo mogli biti usmerjeni v prihodnost. Torej potrebujemo varstvo tal, uporabo humusa in pesticidi pač niso dobri za to. Zelo veliko drugih metod imamo, ki bi se tukaj lahko uporabile. In dobro je, da sodelujemo z najnovejšimi dognanji na področju raziskav, da vemo, kaj je potrebno, kaj mali srednjeveki kmeti potrebujejo. Tam moramo začeti. In vsi tisti izmed nas, ki smo imeli priložnost in jo bomo še imeli, da potujemo po Afriki, da smo na poti po afriškem podeželju, potem vidimo, da so mali kmete tisti, ki morajo biti v središču pozornosti. 60 odstotkov vseh živir proizvajajo kmetje, ki imajo manj kot 2 hektarja na voljo. Tukaj moramo začeti uporabiti njihovo znanje in potem iskati postopke, ki bodo tudi finančno sprejemljivi. Thank you very much, uh, Ms. McGuinness. Hvala lepa, gospa McGuinness. Thank you, chair. Hvala lepa. Če še ne veste, včeraj sem bila na preditvi, kjer smo govorili in sprožili globalni indeks za lakoto. Mislim, da je zelo pomembno, da priznamo, da smo že dosegli napredek, potrebno, napredek potrebno pa je še, še kar precej postoriti. Predstavitev komisije, tu sta se mi zdeli pomembni dve vprašanji. Najprej dokazi. Veliko krat sem že dejala v tem odboru, da so se države članice odmaknile od svetovalnih služb in da potrebujemo v državah v razvoju svetovalce, ki bodo posredovali znanje Veseli me, da je komisija priznala, da je to pomembno vprašanje, ki se ga je potrebno lotiti. Potem veliko, kar prihaja do spora med povečevanjem proizvodne hrane in podnebnimi spremembami, ker emisije prihajajo naravno zaradi večje proizvodne hrane. Tako da je pomembno, da eh, proizvajamo prijazno okolju, da znižamo emisije iz hrane, ki jo proizvajamo. Tudi s tem, da seveda se lotimo vprašanja za vrško hrane. Tudi o tem moramo govoriti. Imamo pa vseeno pozitivne trende. Pomembno pa je, ko govorimo o tem dnevu, da je nekaj dela že obrodilo sadove in da imamo potem politike in pobude na evropski in globalni ravni, ki lahko kolektivno izboljšajo stanje in naredijo dostop do hrane zelo resničen za ljudi. Potem pa, kar se tiče podhranjenosti in slabega razvoja otrok, tega se je potrebno lotiti, kajti to je pomembno za otroke. Gospod Hojzling. Ja, mislim, da moram povedati, da eh, me čudi, da so tukaj poslanci, ki menijo, da podnebnih sprememb ni. Če hočemo gledati v prihodnost, potem se moramo ukvarjati tudi z razvojno pomočjo. In če vidimo, kaj kmetijstvo počne v tej smeri, potem je več tehnike, več uporabe kemije, potrebovali pa bi bolj prilagojene sisteme, tega pa ni. Ne moramo naših modelov v Evropi prenašati samo s tehniko in kemijo vam bo vse uspelo potrebujemo te prilagojene modele. In seveda moramo potem z naše strani premisliti, ko govorimo o prehranjevanju sveta in potem želimo prenašati naše modele. 70 odstotkov proizvodne pšenice sploh ni namenjenih hrani za ljudi. In seveda to ni moderno. To ne spada v ta čas, tu se lahko samo čudimo. In potem pojem podnebno prijaznega kmetijstva, tudi o tem se moramo pogovarjati. Vtis imam, da tukaj menimo, da bomo pač vse nadomestili s kemijo in bomo potem pač že nekako se prilagodili podnebju. Ne, to sploh ni res. Od take ideologije, ki se pridiga v nekaterih državah, moramo dvigniti roke da bomo s kemijo vse razrešili. Ravno nasplotno je res. In v Boru za okolje smo tudi že imeli to razpravo kar pogosto. Razprava o obnovljivih virih energije in živirih. Še vedno smo na točki, ko samo lepo rečemo, skušamo spodbujati obnovljive vire energije, uvažamo z juga sirovine in je naša bilanca okoljska bilanca. Lepa, vendar pa naprimer pri raju sladkornega trsa nikakor ni trajnostna, da bomo sedaj seveda to uporabljali tudi za gorivo. To seveda ne more biti smerjeno v prihodnost. Drugače moramo razmišljati. Brez prilagojenih tehnologij, brez sodelovanja, globalno gledano, in ne smemo prenašati kar tako modelov na druge. Brez tega ne bo šlo. Gospod Flanagan. Um, uh, Hvala lepa, zelo zanimiva tema. Mislim, da je prvo, kar morate storiti, če kaj proizvajate, je, da ne boste 30 odstotkov tega zavrgli. In namesto, da bi proizvajali še več te stvari, raje manj zavržimo. In to je velik del težav. In tako bi razrešili kar nekaj težav. Potem pa še nekaj. Ljudje imajo hrano, ampak je veliko oboženih konfliktov. Je orožje tisto, ki je so uporabljali oboženih konfliktov iz EU. In potem mi igramo v tem veliko vlogo. Ne morejo pridelovati hrane. To je drugi del težave. Še en vidik težave je, da krok ni zaključen. Ne maksimiziramo uporabe odpadkov in ne zmanjšamo do končnega odpadka in seveda povzročamo z nafto še več škodo okolju. Evropska unija definitivno mora vedeti, kako ravnati usklajeno. Leva in desna roka mora da biti usklajeni. To je tisto, kar potrebujemo. Istočasno pa imamo CETO, TTIP in Mercosur če želimo stvari staviti očinkovito, moramo vedeti, kaj se bo zgodilo, če bomo vse to sprejeli, če bodo ladje prevažale enake proizvode, govedeno karkoli že, v vse smeri. Ni treba biti genijalen, da ugotovimo, da to ni trajnostno. Celo države, ki mislijo, da pridobijo zaradi tega kot Irska, na koncu niso več niti suverene, kar se tiče naše hrane. In tudi glede tega bi radi nekaj storili. Najpomembnejše vprašanje pa je CETA, je TTIP, je Merkosur. Kaj pa počnemo s tem? Če želimo biti resni, se moramo o tem pogovoriti in resno poprašati o tem. Delahaje. Lepa gospa Delahaje. Najlepša hvala, gospod predsednik. To je tema polna čustev. Kolegi in kolegica so že marsikaj, marsikaj povedali. Mislim, da je treba izpostaviti eh, podhranjenost, ki eh, je ne beležimo zgolj zunaj meja Evropske unije, ampak tudi znotraj tega enotnega trga. Gospod Flanagan je o tem ravno kar govoril. Mislim, da težava eh, pri zapravljanju hrane, Eh, ne nastaja zgolj v proizvodnji, gre, gre tudi za naš eh, hladilnik, hladilnik. Gospodinstva eh, zavržejo veliko hrane, kupujejo preveč in na to mečejo hrano stran. Mislim, da ima ta parlament priložnost, da nekaj naredi. Čez nekaj tednov bomo obravnavali svežen o krožnem gospodarstvu, govorili bomo o prehrani in eh, glede na predstavitev, ki smo jo ravno kar slišali, eh, moramo eh, imeti v mislih ta ogromni izziv, s katerim se soočamo. Nahraniti bomo morali človeštvo, ki rase in rase. Much, Mr. Eck. Hvala lepa, gospod Eck. Danke, Hvala lepa, predsednik Svetovni dan hrane in naša razprava so pod naslovom Podnebje se sprememba in tudi hrana in kmetijstvo se morata. Dobro, da o tem govorimo, vendar pa še vedno ne govorimo o pravih stvarih danes. Morda se bodo nekateri spomnili, kako je bilo, ko sem imel prvi govor tukaj v tem odboru in sem dejal, da moramo nekaj spremeniti v kmetijstvu, sicer nam bo to vajeti pri podnebnih spremembah ošle z rok. Pa so me kar tako odpravili, smejali so se mi. Vegetarijanec, kaj pa ta ve, a celo vegan sem, moram povedati. Torej, dobro je, da danes govorimo o tem, vendar pa ni dovolj govora o tem. In tukaj se strinjam s kolegom Martin Hojzlingom. Kako je možno, da ko imamo znanstvena dognanja in ko imamo dokaze, želi nameniti Evropska komisija 15 milijonov evrov za svobodne potrošnje eh, mesa, še prav posebno govedine. Pa vemo, da govedo proizvaja zelo veliko metana. Kaj vse gre v zrak vsak dan? Napoved, da bomo danes proizvedli 320 milijonov ton mesa, 2050 pa že 600 milijonov ton. In glede na to, da več kot 50 odstotkov žiteljice uporablja za krmila, pa tudi soje, zelo veliko. Potem, če želite začeti s tako reklamno kampanjo, da boste spodbujali proizvodno govedine, to je pa resnično enostavno grozno najboljši na svet. Samo še trenutek, gospod Lavija. Najbolje bi bilo, če bi vplivali na komisijo, da bi suspendirala gospoda Hogana in bi dobili bolj ambicioznega kmetijskega komisarja. Tako bi najbolj pomagali kmetijstvu in podnebju. Hvala lepa. Torres Martinez. Hvala lepa, gospod Torres Martinez. Celebro, ki por... Hvala. Pozdravljam dejstvo, da smo se končno v parlamentu odločili spregovoriti o tako pomembnih eh, spremembah za svetovni prehrambeni sistem. Eh, o tem bi se morali pogovoriti že takoj po sporazumu v Parizu. Eh, upam, da bo ta razprava se odražala tudi na naslednjem podnebnem vrhu, ki bo potekal v Marakešu. In upam, da bo Evropska unija bolje razumela potrebe po spremembi eh, kmetijske proizvodnje in pa trgovskih eh, poti. Na ta način bomo se tudi lažje borili proti podnebnim spremembam. Samo majhen delež eh, raziskav in javnih subvencij, ki grejo tehnologijam, kot recimo uh, genetsko spremenjenim organizmom, bi morali nameniti eh, spremembam kmetijstvu. To pravi ne samo jaz, ampak tudi FAO. Ne moremo se zauzemati za. Ne moremo govoriti o spremembah v kmetijstvu, ne moremo govoriti o svetovnem denu, dnevu prehrane, če skozi zadnja vrata sprejemamo sporazume, kot so TTIP in pa CETA. Eh, to je popolnoma protislovno. Predvsem pa moramo eh, držati obljube, ki smo jih dali ljudem, ki so nas izvolili v te institucije. S tem smo zaključili čas za pripombe poslancev in poslanke Evropskega parlamenta. Sedaj pa na kratko, prosim, FAO. Hvala lepa. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod predsednik, hvala lepa, da se lahko pogovarjamo o tem pomembnem vprašanju. Prispevki veliko spoštovanih poslank in poslancev kažejo, kako nujne so zadeve in kakšne so priložnosti, da se tega lotimo. Bile so pa dane zelo pomembne pripombe. Dejstvo je, da napredek je in to nas mora gnati naprej vemo, da lahko kaj spremenimo, če bomo imeli skrajno delovanje na globalni ravni in bomo podprli države na kraju samem. Seveda bom si zabeležila vse prispevke, jih prenesla naprej in to bomo potem zrcalili v strategijah, ki jih še naprej pripravljamo. Osredotočali pa se bomo na podporo držav pri izvajanju svojih dejavnosti, svojih strategij pripombe danes mislim, da so pokazale, da je zelo pomembno, da pri naših izbirah temeljimo na dokazih, da uporabljamo to, kar vemo, kar znamo in da moramo potem imeti pristope, ki so prilagojeni posameznim kontekstom, v katerih delujemo. Zato upam, da bomo sodelovali še naprej tako dobro z EU da se bomo lotili teh izzivov. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Mislim, da lahko zaključimo s tem delom sestanka. Sedaj bo dobil besedo predsednik odbora za kmetijstvo, gospod Šikerski. Hvala lepa. Zelo pomembno je, da se lahko pogovarjamo o tem vprašanju skupaj s predstavniki FAO govorimo o zelo pomembni temi tukaj v Evropskem parlamentu, kjer imamo sedaj člane treh odborov, Deve, Agri in Envi. Mislim, da je ta razprava o hrani, zagotavljanju hrane globalno gledano nekaj, kar mora biti na našem dnevnem redu ne samo ob svetovnem dnevu hrane. To bi moral biti rezultat dolgotrajočih razprav in analiz. 800 milijonov ljudi ste dejali trpi zaradi lakote. Govorili ste o završki hrane. Veste, da je hrana zelo pomembna, ta tema je zelo pomembna. Kaj pravzaprav hrana je? Tisti, ki so že kdaj trpeli zaradi pomankanja hrane, lahko povedo, kaj to je, kako pomembna je hrana. Evropa je bila med vojno in po vojni lačna, pa tudi sedaj. 40 milijonov ljudi še vedno trpi zaradi lakote. Zelo veliko ljudi je, ki jim grozi pomankanje hrane. Tako da celo bogata Evropa ima težave. 80 milijonov ljudi ima pomankanje hrane ali pa nima zadosti hrane. Skupna kmetijska politika je bila prva skupna evropska politika. Ta politika se spreminja, se razvija in sicer v smeri politike, ki bo bolj povezana z naravnim okoljem. Vendar pa mislim, da bi naše kmetijstvo moralo biti bolj okolju prijazno. Zato se dotikamo danes tega vprašanja. Govorimo o podnebnih spremembah. To je zelo pomembno tudi iz vidika kmetijstva. Da, seveda kmetijstvo ima emisije topro, topogajednih plinov, vendar pa tudi omejujemo to s fotosintezo, naprimer um, zmanjšujemo izpuščanje CO2 v ozrače. In kmetijstvo seveda naši družbi omogoča tudi zelo veliko dobrin, tudi okoljskih. V zadnji reformi smo se lotili procesa zelenitve. Z drugimi besedami, skušali smo spregovoriti o tem, kako kmetijstvo pliva na naravo, na okolje. Kmetijstvo, gozdarska politika, vse to igra zelo pomembno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb. Govorili ste o sekvestraciji CO2, govorili ste o zajemanju potalnice. Voda bo zelo pomembna v prihodnosti, bo odločala o razvoju civilizacije in bomo s tem lahko razrešili tudi vprašanja povezana z energijo. Podržavska področja so tudi zelo pomembna in potem še celotno vprašanje obnovljivih virov energije, ki je tudi zelo pomembno. Razvoj prometa, predelava hrane, Vse to je zelo pomembno. Sedaj imamo globalni trg hrane. In ravno zato prihaja do vseh soodvisnosti od zunanjih elementov. Zelo smo odvisni tudi od dvostranskih sporazumov. Že končujem, predsednik, že končujem. Ne gre torej samo za izmenjavo dobrin v eno smer. Gre za kompromise, to je mm, nekakšna izmenjava. Trgovina je nekakšna izmenjava, seveda ne pozabimo tega. In vse skupaj moramo poglobljeno analizirati in ugotoviti, kako naprej. Ne gre samo za to, da želimo mi živeti boljše, ostali bodo pa prikrajšani. Ne, to mora temeljiti na partnerstvu. In vse skupaj mora potem pomeniti, razmere, ko bodo vsi samo pridobili. Kar se tiče kmetijstva, kar se tiče proizvodne hrane, mislim, da bomo vedno bolj okolju prijazni. Kljub vsem težavam, ki nedvomno obstajajo, kljub vsem izzivom, ki smo jih danes omenili, mislim, da smo lahko na veliko stvari ponosni. Predvsej smo postorili, o tem je potrebno spregovoriti. Ne pozabimo na to prispevek Evropske unije in skupne kmetijske politike je zelo pomemben. Lahko pa bi storili seveda še več in to je naš izjiv za prihodnost. Hvala lepa, gospod Šekerski. Hvala lepa vsem za ta skupni sestanek Agri-NV in DVSV tukaj pa bomo sedaj naredili krajši premor. Tako da boste tisti, ki želite oditi, lahko odšli. Čez dve minuti pa bomo nadaljevali s komisarko Bulc za drugi del našega sestanka.